Litovske oblasti so me obvestile o tem, da je bila izvoljena gospa Laima Andrikijene, ki bo članica od 30. maja 2016. Nadomestila bo poslanca Landsbergisa. Lepo pozdravljam novo kolegico in jo obveščam, da lahko v skladu z poslovnikom.